Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovane poslanci, gospe in gospodje tukaj v dvorani in tudi druge. Zelo sem vesel, da lahko danes predstavim vizije za obe ključni politiki v mojem portfelju, to je evropska sosedska politika in širitvena pogajanja Evropske unije. Veselim se že sodelovanja z vami pri teh zelo pomembnih vprašanjih. Vaša mnenja so zelo pomembna pri oblikovanju moje vloge v prihodnosti. Evropska unija ima zelo pomemben mirovn projekt, ki ga je začela s pomočjo regionalnih integracij. To velja za širitveno politiko, kot tudi sosedsko politiko. Ti dve predstavljata nadaljevanje tega pomembnega projekta, ki temelji na naših temeljnih urednotah. Ne smemo pozabiti, da smo pred približno dveh, eh, dvema letoma dobili Nobelovo nagrado za mir. Profil Evropske unije pri obeh političnih področjih želim okrepiti. Evropska unija mora biti bolj vidna in prepoznavna na terenu, zato da bomo bolje zastopali svoje temeljne interese in da bomo neizogiben partner za reforme za svoje sosede. Evropska unija mora biti zelo pozorna pri določanju ciljev jasno mora določati svojo vlogo pri ključnih akterjih v soseščini in mora biti tudi ofenzivna pri posredovanju informacij o svojem delu, tako do državljanov, kot tudi do drugih v tujini. Zato je moja naloga v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom ter visoko predstavnico ter podpredsednico komisije storiti prav to. Gospe in gospodje, začel bom s širitvijo. Kandidat za predsednika Juncker je dejal, da širitve v naslednjih petih letih ne bo. Zato, ker je čas, da konsolidiramo dosežke med 28-terico. Gledano realistično, nobena partnerska država ne bo v popolnom, popolni pripravljenosti do konca tega obdobja. Sveda to ne pomeni, da bomo prenehali z aktivnostmi. Ne, prav nasprotno. Moja vloga bo, da pomagam pripraviti tiste države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, in poskrbeti moramo, da bodo izpolnjena vsa merila. Ko sem bil komisar za regionalno politiko, sem ugotovil, kako nujno je, da pripravimo nove kandidatke za članstvo v Evropski uniji za njihove odgovornosti v prihodnosti. Tri zelo pomembna vprašanja vidim za prihodnja širitvena pogajanja. Gre za načelo pravne države in temeljne pravice, gospodarstvo in ustrezno delujoče demokracija. Te tri seveda spremlja tudi ustrezna upravna zmogljivost. To so tiste ključne naloge in v svojih pogajanjih bo moj moto kakovost pred hitrostjo. Čim prej v svojem mandatu bom pripravil predloge o tem, kako lahko podpiramo te prednostne naloge za reforme. V zvezi s pravosodjem in načeli pravne države bom tesno sodeloval z prvim podpredsednikom, komisarjem za pravosodje, potrošnike in enakost med spoloma ter komisarjem za migracije in notranje zadeve. Organizirali se bomo in borili se bomo proti organiziranemu kriminalu, korupciji, za reformo javne administracije in tako naprej. To so temelji, kjer ne bomo sprejemali kompromisov. Enako velja tudi za temeljne pravice. Diskriminacija nima nobene uloge v družbah, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Naslednje zelo pomembno vprašanje. Gospodarstvo in naša prizadevanja za rast in delovna mesta. Narediti želim korak nazaj glede gospodarskih meril za pristop. Nekaj se moramo naučiti iz izkušenj o evropskem semestru. Poskrbeti moramo, da bodo širitvena merila res podpirala naše partnerje pri doseganju standardov, ki jih bodo nekoč morali izpolnjevati kot člani. Prav tako moramo že sedaj izboljšati plaginjo. Če želimo, da bodo strukturne reforme uspele in da bodo trajnostne, potem morajo zagotoviti otipljive prednosti za ljudi. Prav tako bom povdarjal reforme, ki sem jih uvedel v regionalno politiko, zato da partnerje spodbujam k iskanju konkurenčnih prednosti in da bodo reforme izvajali na zelo natančno izbranih sektorjih. Če želimo imeti podporo javnosti, moramo instrument za predpristopno pomoč ustrezno oblikovati, sodelovati pa moramo tudi z mednarodnimi finančnimi institucijami, zato da ustvarimo kritično maso na ključnih področjih in ustvarimo bolj prepoznavne rezultate. Tretja pomembna naloga je resnična in poglobljena demokracija. Ta parlament in nacionalni parlamenti prispevajo k reformnem procesu v širitvenih državah. Poštene volitve, popolnoma neodvisni mediji, vključujoča in pregledna vlada. To so pomembni elementi in računam na vašo podporo. Še bolj tesno pa želim sodelovati s civilno družbo, zato da res zakorenimo tiste potrebne reforme. Rekel sem, da ne bomo sedeli križem rok. Ne. Okrepiti želim dejavnosti z predpristopnimi partnerji. Storiti moramo vse, kar lahko, da spodbujamo regionalno sodelovanje in pomagamo rešiti dvostranska vprašanja. Naši partnerji ne bodo dosegli napredka na evropski poti, če ne bodo premustili problemov iz preteklosti. Poskusil bom storiti vse za to, da stabiliziram regijo, še posebej si bom prizadeval za poglobljen dialog med Beogradom in Prištino. Države Zahodnega Balkana morajo biti bolje povezane med seboj in tudi z Unijo. Ta regija ne sme biti črna pika na zemljevidih cest, železnic in energetskih mrež, V našem skupnem interesu je, da se prometna in energetska infrastruktura na Zahodnem Balkanu uskladi z omrežji TNT in TNE. Če bomo imeli skupne cilje, bomo lažje pomirili čezmene napetosti. Prav tako nameravam izkoristiti svoje izkušnje kot eh, komisar za regionalno politiko, da zagotovim, da bodo naložbe učinkovite, dobro upravljene in tudi ciljno usmerjene. Prav tako bom ponovno oživil sodelovanje. Uporabil bom svoje izkušnje pri razvoju omrežij v makroregijah Evropske unije. Naprimer, še naprej si bom prizadeval, da beg možganov zaustavim in da zagotovim kroženje usposobljene delovne sile po Evropski uniji. In na koncu seveda moram povedati, da moramo še naprej spodbujati reforme v Turčiji. Želim si posodobiti carinsko unijo, razširiti jo želim na storitve, javna naročila in kmetijske izdelke. Mislim, da bi morali še naprej delati v skupnih interesih, vendar pristopna pogajanja bodo napredovala le, če se bodo voditelji Turčije zavezali, k univerzalnim pravicam in k nadaljnemu razvojanju reform brez pomislekov. Spoštovane poslanke in poslanci, ko smo pred desetimi leti oblikovali sosedsko politiko, me zanima, kdo bi lahko bil predvidel težave in nestabilnost, ki smo ji bili priča v zadnjem času na jugu in na vzhodu. Bolj aktivno sodelovanje s soseščino ne gre več samo za spodbujanje demokracije in blaginje na dolgi rok. Ne, gre za zaščito naše varnosti, za zagotavljanje univerzalnih urednot in za zastopanje naših interesov sedaj. Moja prva prednostna naloga bo, da bomo storili vse, kar lahko, da rešimo trenutno krizo v Ukrajini. Naš eh, cilj mora biti prav tako najti rešitev, ki spoštuje ozemeljsko integriteto Ukrajine ter njeno suverenost, neodvisnost in spoštovanje mednarodnega prava. Podpirati moramo temeljno pravico Ukrajine in Ukrajincev, da sami odločajo o strateških usmeritvah države. Podpis pridružitvenega sporazuma EU-Ukrajina in ratifikacija v Evropskem parlamentu sta bila mejnika, ki bo ta pomenila močnejše politične in gospodarske vezi med Evropsko unijo in Ukrajino. Obenem pa bo to vodilo tudi do večje stabilnosti in blaginje v Evropi nasploh. Evropska sosedska politika je okvir za delovanje na vzhodu in na jugu. Vendar Spreminjati se mora v skladu z okoliščinami. Predsednik Juncker me je prosil, da pripravim priporočila v prvem letu svojega mandata. Pričakujem, da lahko računam na vas za posvetovanje, ampak nekaj je že jasno. Prvič, vedno smo rekli, da mora evropska sosedska politika imeti specifičen pristop za vsako državo. Sedaj mora to postati realnost. Drugič, politika mora biti bolj prožna, omogočati mora za hiter odziv, ko nas partnerji potrebujejo. Tretjič. Poskrbeti želim, da imamo na voljo prava urodja za sodelovanje na vseh ključnih področjih, vključno z energijo, trgovino in migracijami. Četrtič. Okrepiti moramo skupno lasništvo odnosov s sosedami, Zagotoviti moramo vključitev civilne družbe v najširšem možnem smislu, vključno z svetom posla. Naj povem še nekaj. Ko naši partnerji dosežejo rezultate na področju boljšega upravljanja in reform, mora tudi Unija izpolniti svoje obljube. Če partnerji ne izpolnijo svojih obljub, potem moramo imeti bolj jasno strategijo, kako bomo zastopali svoje interese in ohranili svoj vpliv obenem pa moramo seveda še naprej spoštovati svoje načela. Na vzhodu vzhodno partnerstvo zagotavlja dober okvir, ki se mora prilagoditi tudi dogodkom na terenu. Odločen sem, da poskrbim, da bodo Ukrajina, Gruzija in Moldavija dobile vse, kar potrebujejo za to, da bodo same lahko sprejele demokratične odločitve in da bodo lahko izvedle potrebne politične in gospodarske reforme podporna skupina komisije bo zelo pomembna v Ukrajini, kajti prizadevali si bomo za rekonstrukcijo vzhodne Ukrajine. Prav tako želimo okrepiti sodelovanje z Armenijo in Azerbajdžanom. Nameravam pa tudi okrepiti našo politiko kritičnega sodelovanja z Belorusijo. Prav tako bom podpiral Federico Mogherini pri krepitvi vloge Evropske unije in pri prispevanju k temu, da rešimo zamrznjene konflikte v vzhodni soseščini. Skupaj z visoko predstavnico podpredsednico želim nadaljevati dialog z Rusijo. Rusija ne sme podcenjevati odločenosti Evropske unije, da se drži svojih načel. Videti pa morajo tudi, da naša sosedska politika in vzhodno partnerstvo nista projekta, ki sta namenjena spodkopavanju vpliva Rusije. Sedaj pa jug. Ko sem rekel, da moramo biti bolj jasni glede načela diferencijacije, sem imel v mislih partnerje, ki izvajajo trajne reforme, naprimer Tunizija in Maroko. Tem dvema partnerjema moramo pomagati pokazati, da demokratični dialog in reforme dejansko zagotavljajo mir in blaginjo. V Siriji se soočamo z zelo veliko politično in humanitarno krizo. Ne smemo dopustiti da nas bodo težave drugje v soseščini spravile stira. Prizadevanja morajo teči na politični ravni in pomoč moramo zagotoviti tistim, ki najbolj trpijo, še posebej v Jordani in v Libanonu. V Egiptu je politična situacija zelo kompleksna, gospodarstvo je v težavah, zato moramo zagotoviti kritičen in konstruktiven dialog. Ne smemo pa dovoliti, da bi Libija končala v kaosu. Delal bom po svojih močeh, da okrepim dialog z državnimi oblastmi in da zagotovim političen dialog, ki bo omogočil tranzicijo v stabilen in vključujoč red in mir. Še naprej si bom prizadeval za mirovni proces na Bližnjem vzhodu v tesnem sodelovanju z gospo Mogherini. Uporabil bom vse instrumente, ki jih ima na voljo Evropska unija. Spoštovane poslanke in poslanci, še nekaj besed o državah Evropskega gospodarskega območja in Evropskega prostotrgovinskega območja. Za visoko predstavnico podpredsednikov komisije bom sodeloval z temi pomembnimi partnerji, da poglobim sodelovanje in vedno bom ustrajal pri tem, da enotni trg in štiri svoboščine nikoli ne postavim pod vprašaj. Gospe in gospodje, Evropska unija in sosede se spopadajo z velikimi izzivi. In to v trenutku, ko so naše finančne zmožnosti omejene. Evropska unija mora prevzeti odgovornost. Bolj se moramo posvečati tako soseščini kot tudi širitveni politiki. Tesno želim sodelovati z vami in vašimi odbori, zato da zagotovimo, da bo Evropska unija imela proaktivno in ciljno usmerjeno politiko z svojimi partnerji. To bo koristilo državljanom in državljankam. Sam sem zelo navdušen, ampak obenem tudi pragmatičen. Predlagam, da sodelujemo odločeno in realistično. Sodelovati moramo z partnerji, sosedi, krepiti moramo svoje partnerje, vse pa morate lemeliti na naših evropskih interesih. Hvala lepa. Hvala lepa.